imam, kar se tiče um, vključnosti številnih uh, odborov, uh, sem uh, dobila zahtevo uh, skupin GUNGL, ALDE, FDD in EKR glede odločitve odbora KULT, da se vključi v uh, interinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o audiovizualnih medijskih storitvah. Poročevalki sta gospa Ferha in gospa Kamerevert. Jutri e, bomo e, glasovali o tem. E, kar pa se tiče odločitve INTE, odborov INTE, ITRE, INKOPEH in LIBE, da bi ti odbori vstopili v medijski